Dear colleagues, if you don't mind, I would like to start. Kolegice in kolegi, če nimate nič proti, bi zreli. Dobrodošli, gospod Gozes, upam, da niste kandidat danes. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Danes imamo ustanovno sejo za odbor za ekonomske in monetarne zadeve, 14. člen, prvi odstavek, Pravi, da sem jaz predsedujoči, to smo uredili v novem poslovniku. Danes bomo izvolili predsedstvo, najprej bomo izvolili predsednika, potem pa še podpredsednike v skladu z členom 204 poslovnika. Najprej bomo začeli z izvolitvijo predsednika. Imena kandidatov za namestnike so ELS nihče, socialisti Meri Delvo bo nadomestila gospoda Bajeta, EKR nima nadomestnih članov, EKR oziroma pri liberalcih bo Nils Torvalds nadomestil Korovan Neuberhausen, GUE nobenih zamenjav, Basalhut bo pri zelenih gospoda Urtasuno nadomestil, David Coburn pa bo nadomestil Beatrix, Beatrix von Storch. Drugih zamenjav mi. Zanima me, ali smo sklepčni. Pogledati je torej treba, ali nas je več kot 16 v dvorani. In to drži, več kot 16 nas torej je. Zdaj pa me zanima, koga predlagate za predsednika. Trmož brez. Hvala lepa, gospod predsedujoči oziroma začasni predsednik. V imenu skupine socialistov in demokratov vlagam kandidaturo Roberta Gualtierija za mesto predsednika. Euh, Hvala lepa. Še kdo? Ne. Roberto Gualtieri je kandidat socialistov, zanima me, ali se strinja s kandidaturo. A tam le ste. Da, kandidat se strinja s kandidaturo, on je polnopravni član odbora Ekon, prav tako pa je oddal izjavo o finančnih interesih. Vse smo preverili. glede na to, da proti kandidata ni. Prav tako nihče ni zahteval tajnega glasovanja, zato predlagam, da ga izvolimo z aplauzom. Roberto Gualtieri je bil izvoljen z aplauzom in predlagam, da kar za spet zasede svoje staro mesto. Thank you very much, dear Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se vam vsem rad zahvalil za ponovno izvolitev Obljubljam, da bom delal v interesu odbora, predano bom delal in še naprej nadaljeval z dejavnostmi v tem odboru, da bomo tudi sami prispevali k finančni regulaciji in tudi k delu na gospodarskem in finančnem področju. Poleg tega je naš odbor pristojen za številna vprašanja, ki bodo zelo aktualna v prihodnjih letih. Časa za govore ni. Najprej moramo izvoliti podpredsednike. Najprej mesto prvega podpredsednika. Zanima me, če je kdo kandidat, gospod Balc. Hvala lepa. Predsednik, tudi sam bi vam rad čestitev k ponovni izvolitvi. V imenu skupine ILS e bi predlagal kolego Markusa Ferberja za prvega podpredsednika tega odbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ferber, se strinjate s tem imenovanjem? Ja, seveda. Vem, da je kandidat polnopravni član odbora Ekon, izpolnil je tudi izjavo o finančnih interesih. Zanima me, če je morda še kakšen kandidat za to mesto? Ne. Ni torej zahteve po tajnem glasovanju, kar pomeni, da lahko kandidata potrdimo za mesto podrga podpredsednika kar za aklamacijo bi vas kar povabil, da se mi pridružite za predsedniško mizo. Sedaj nadaljujemo z izvolitvijo ostalih podpredsednikov, vendar verjetno veste, da smo za voljo spremembe poslovnika v člen 2.4 tudi unesli določene spremembe, ki prepovedujejo, da bi izvolili predsedstvo, v katerem bi sedeli predstavniki enega naroda ali zgolj enega spola. Informalno bi vas rad prosil za imena kandidatov če se bo izkazalo, da bi utegnili kršiti preomenjeno pravilo, predlagam, da prekinemo eh, ta del zasedanja, ki se nanaša na oblikovanje predsedstva, ker želim zagotoviti dovolj časa političnim skupinam, da naslovijo ta problem, ker si želimo, da bi čim hitreje oblikovali predsedstvo. No, vse zadnje potrebujemo predsedstvo tudi za izpolnjevanje vseh svojih obveznosti, vendar mora sestava predsedstva odražati tudi pravila poslovnika. Zaenkrat prekinjam oziroma odlagam obravnavo te točke izvolitev ostalih podpredsednikov, torej z izvolitvijo predsedstva bomo nadaljevali drugič, ker želim skupinam zagotoviti dovolj časa, da se posvetujejo. Prvonš. Gospod predsednik, Člen 204 poslovnika je zelo pomemben člen, zato ga moramo spoštovati. Ta člen zahteva, da je v predsedstvu zastopanih več različnih narodnosti in da je tudi spolna zastopanost nekako enakovredna. Kar zadeva mesto drugega podpredsednika, kandidat za to mesto prihaja iz moje skupine. Zdi se mi, da bi se morali za prihodnje nekoliko bolj odločno pripraviti na to vprašanje. Ugotavljam, da so nekatere skupine uspele doseči ravnotežje med zastopanosti obeh spolov v različnih odborih in tako naprej. Naša skupina je druga po vrsti, ko gre za udeleženost žensk na pomembnih funkcijah. Prvi so zeleni, kjer je 33 odstotkov predstavnikov žensk. Tudi v našem odboru je naprimer iz naše skupine 80 odstotkov žensk, tudi iz skupine Alde prihaja 80 odstotkov članic v tem odboru. Mislim pa, da ne bi smel biti kandidat socialdemokratske stranke žrtev tega pravila, glede na to, kako mi delujemo na tem področju. EKR er ima na mestu podpredsednikov odborov zgolj nekje 12 odstotkov žensk in tu prihaja do velikega primankljaja, zato bi morda morali pri njih kaj dozeti. Hvala lepa. Prepričan sem, da bodo politične skupine tudi ta element v celoti upoštevale. Burkhard Balc. Yes, uh, ne bomo odpirali razprave s tem v zvezi danes, zato predlagam, da se znam govornikov zaključimo. Ja, ja, se boste dobili besedo, gospod Nanemas, potem pa zaključimo. Burkhard. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi v imenu skupina ELS se strinjam, da ste podali ta predlog. Mislim, da moramo res v miru razmisliti, kako bi to rešili. Strinjam se z Pervonš Berez. 204. člen poslovnika je zelo pomemben in zato bi ga morali spoštovati. In na koncu lahko dodam še to. Tudi za skupino ELS velja, da skoraj polovico mest v predsedstvih zasedajo ženske, zato smo tudi mi v dobrem položaju, kar to zadeva in upam, da bomo hitro našli ustrezno rešitev, kar zadeva sestavo našega predsedstva. Hvala, gospod predsednik, za vaš predlog. Hvala lepa, gospod Anemans. Gospod predsednik, želel sem se zgolj pridružiti gospe Pervonš Beres. Če bi odbor nekega dne menil, da je naša skupina dovolj dobra za to, da predstavi kandidata za mesto podpredsednika, bomo predstavili kandidatko. Hvala lepa, Marisa, na kratko. Zelo na kratko. Zanima me, kdaj bo potem potekal ta drugi del volitev. To bomo sporočili članom takoj, ko bo mogoče. Najlepša hvala lahko preidemo torej na naslednjo točko na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Zanima me, če kdo ugovarja dnevnemu redu. Ne, dnevni red je torej sprejet. Nekaj sporočil, kar zadeva trialog, samo eno obvestilo imam. 19. januarja je potekal prvi dia, trialog v Strasburu v zvezi z lesninjenjem. 3, 4, 5 so členi, ki smo jih obravnavali v okviru predloga STS. Govorili smo o zahtevani skrbnosti in preudarnosti. Večino teh določb bi lahko obravnavali na tehnični ravni. Zahtevali smo tudi dodatne tehnične prilagoditve, ko gre za preglednost in odgovornost. 7. februarja je načrtovan drugi trialog, takrat bomo govorili o bolj konkretnih CRR vprašanjih. Sedaj pa prehajamo na točko 8 na dnevnem redu. Je minister že z nami? Se opravičujem, vas nisem videl. Pozdravljam torej svojega prijatelja, našega nekdanjega kolego Edvarda Šikluno, ki je trenutni predsednik Ekofina, je tudi malteški minister za finance. Malte bi rad čestitev, ker je prevzela predsedovanje v tej polovici leta. Želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Lahko ste prepričani, da bo naš odbor z vami konstruktivno sodeloval, ker želimo rešiti težave, ki jih imamo, želimo sprejeti dobro zakonodajo, ponuditi dobre rešitve, predvsem pa želimo zaključiti pomembne trialoge. Nekateri so zelo pomembni, drugi malo manj, ampak mi smo se zavezali k temu, da bi zaključili čim večje število trialogov v času vašega predsedovanja bi vam kar predal besedo za nekaj uvodnih izjav, potem pa sledi še sklop vprašanj in odgovorov. Izvolite. Hvala lepa. Mislim, da je na mestu, da predsedniku gospodu Gualteriju čestitam ponovni izvolitvi. Enako velja tudi za vse izvoljene podpredsednike oziroma podpredsednika. Potrjeni ste bili za naslednji dve leti in pol. Dokaj čustveno je za me, da sem ponovno v tej dvorani, v odboru Ekon. Sam sem imel to čas, da sem bil štiri leta podpredsednik tega odbora. Danes tu nastopam v drugačni ulogi. Predstavljam Ekofin. Predstavil bom ključne prednostne naloge v naslednjih šestih mesecih, torej prednostne naloge maltešega predsedstva na področju gospodarskih in finančnih zadev. Naj povdarim, da opravljam svoje delo skladno z preuveljavljeno prakso, kajti zdi se mi, da je prišlo do določenih nesporazumov Predsedstvo vedno predstavi svoje prednostne naloge v zadevnih odborih, v odboru Ekon. Bom danes predstavil te prednostne naloge, jutri pa tudi v stalnem odboru. Tako da boste upam, da razumeli, da danes nastopam v funkciji predsednika Ekofina. Sicer nimam nobenih težav s tem, da mi zastavite morda bolj konkretna vprašanja v zvezi s posameznimi državami, ampak vseeno se mi zdi, da to ni ravno najbolj primeren forum za to, da odgovarjam na to vrstno vprašanje. Z veseljem pa bom odgovarjal na vsa vprašanja, ko boste obiskali našo državo ob koncu februarja. Kar zadeva naš program. Malta prevzema predsedovanje, vsaj po našem mnenju, v času, ko evropsko gospodarstvo vstopa v četrto zaporedno leto okrevanja. Tako da je kar pomiljujoče vedeti, da so naša gospodarstva dokaj odporna, čeprav je prišlo do precejšnjih sprememb, do prelomnih trenutkov. Vendar kratkoročna odpornost nikakor ni jamstvo za dolgoročno trajnostno rast. Pogosto smo razočarani, ampak vseeno verjamemo, še posebej zato, ker delamo v kontekstu precejšnje negotovosti, da so dogodki v zadnjem letu povzročili tudi precejšnje strukturne spremembe. Upam pa, da se bo tekom časa dalo vse te težave odpraviti. Glede evropskega semestra lahko povem, da je predsedstvo odločeno prevzeti odgovornost na se, spodbujali bomo zdrave fiskalne rešitve spodbujali gospodarsko rast, želimo doseči napredek. Res je, da določena vprašanja sodijo bolj v pristojnost evroskupine kot predsedstva, vendar zagotovo tudi ECOFIN zanima ta gospodarska rast in finančna stabilnost. Naj začnem s tem, kaj bo svet počel na področju usklajevanja gospodarskih politik med državami članicami. Komisija je sprožila nov semester lani novembra, nobenega dvoma ni, da ta svežen vsebuje tudi določene novosti. Te novosti so se izkazale za vsaj delno sporne. Nekateri ministri so bili mnenja, da bi določena vprašanja morali pustiti pri miru, da jih ne bi smeli vključiti v to ekspanzivno gospodarsko politiko, predvsem, ko gre za davčna vprašanja in stališča v svetu, govorimo trenutno o priporočilih za evroobmočje, marca naj bi o tem odločali, pri čemer smo poštevali tudi smernice Evropskega sveta. V okviru Evropskega semestra bomo seveda še naprej opravljali razprave, spremljali bomo tudi delo Evropskega parlamenta, kolikor vem, organizirate Evropski teden s tem v zvezi in se ga bom tudi udeležil. Predsedstvo se že veseli predloga komisije, v zvezi z posodabljanjem CRS-ov. Torej, ko gre za družbeno govornost podjetij, zagotovo bo svet še pred poletjem podal tudi določena priporočila s tem v zvezi. Glede strukturnih reform, stalno izvajanje strukturnih reform je nujno potrebno, če želimo sprostiti proizvodne zmogljivosti našega gospodarstva. Tudi vse več je nacionalno lastništvo teh evropskih priporočil je zelo pomembno. Svet bo seveda pribeležil tudi kakšen napredek, ki je bil dosežen. Države članice so predvsem ocenjevane z področja tega, kako so v lanskem letu izvajale priporočila za posamezne države. Mi želimo v vsakem primeru oblikovati proračun na tak način, da bo spodbujal rast. Člane Ekona bi rad res opozoril na to, kaj ti nam se zdi pomembno to, da je konsolidacija prijazna do rasti. Vse več javnih naložb potrebujemo, zagotoviti moramo okoliščine, kjer bodo javne naložbe možne. Moramo biti pa tudi previdni, ne smemo ponavljati napak iz preteklosti, ko smo delovali predvsem prociklično zlasti na davčnih vprašanjih. Faktor rasti in stabilnosti je pomemben, še naprej bo zelo pomembno usklajevati to fiskalno trajnost in tudi manevrski prostor, ki ga imamo na tem področju za sprejemanje različnih ukrepov. Potem je tu še vprašanje, kako se bomo politično odzivali na vse večje izzive, predvsem glede na to, da sklad EFSI predstavlja pomembno vprašanje. Mi smo že pripravili predlog V zvezi s tem, kaj je komisija predlagala glede EFSI-ja, da naj bi se podaljšal rok trajanja tega sklada, kolikor vem, boste tudi vi kmalo odločali o tem. Enako velja tudi za trialoge, ki so se že začeli v začetku tega meseca. Komisija je podala predlog za program strukturnih reform. Nekatere države to potrebujejo bolj kot druge, to vemo. Smo pa to na nek način pogrešali. Vsak je pač mislil, da je samo umevno, kako ne se zadeve izvajajo, ampak nekatere države bi res cenile dodatno pomoč na področju strukturnih sprememb. Kolikor vem, naj bi drugi trialog s tem v zvezi potekal danes. Glede na ložb. Malteško predsedstvo se je pripravljeno začeti pogajati tudi o umestnem pregledu predvsem, ko gre za mandat Evropske investicijske banke za zunanje posojanje. Moram reči, da ima vsako predsedstvo priložnost, da gosti neformalno zasedanje v državi. Mi bomo to priložnost izkoristili. 7. in 8. aprila bomo gostili takšno neformalno srečanje. Dnevni red bo vseboval točke, kot so bančna unija, predvsem, ko gre za slaba posojila, na zadeve skrbijo. Obravnavali bomo tudi belo knjigo, ki se nanaša na prihodnost Evrope, to je tudi povezano s sestankom v Rimu. Govorili bomo tudi o vprašanju davčne gotovosti. Predvsem pa se želimo še posebej posvetiti tematiki, ki je nam v sredozemlju zelo blizu. To pa je vprašanje gospodarskih migracij. Tu bi potrebovali bolj ravnotežen pristop, zato da bi tudi severnoafriškim državam pomagali z neke vrste razširenim EFSI-jem, da bi tudi druge razvojne banke, naprimer EBRD in Svetovna banka, sodelovali. Tudi Evropska unija bi lahko dala svoj delež, s tem bi okrepili severnoafriške države, predvsem magrebske države. No, vse zadnje so te države vrata za gospodarske migrante na poti v Evropo. Italija je izrazila velik interes za to vprašanje. Včeraj v Parizu potekal tudi sestanek 5 plus 5, torej pet držav EU iz Zahodnega sredozemlja in pet severnoafriških držav. Dogovorili smo se, da se bomo sestali ponovno aprila in se tudi ogovorili o vseh teh vprašanjih ob robu neformalnega ekofina. Mandat EIB je nam zelo pomemben, kajti verjamemo v ulogo te banke. Če se dotaknem bančne unije, dokončanje bančne unije je ključnega pomena, če želimo zagotoviti uspešno delovanje tudi monetarne unije. EDES, torej zavarovanje depozitov, je tu izjemno pomembno vprašanje. Najti moramo ustrezno ravnoteže med deljenjem tveganja in zmanjševanjem tveganja. Pri zmanjševanju tveganja obstaja več predlogov, ki jih je nedavno predstavila komisija. Kljub tehničnim izzivom in politično občutljivim vprašanjem, ki se porajajo v okviru tega doseja oziroma dosejo, lahko povem, da bo Malta nadaljevala z delom na tem področju, predvsem, ko gre za tehnično vprašanje, ker si resnično želimo, da bi zadeve pravočasno dokončali. Države članice in evropske institucije pa morajo sočasno okrepiti zaupanje v bančno unijo, podpreti morajo pravila, o katerih smo se že dogovorili. Mislim, da je to res ključnega pomena. Kar zadeva unijo kapitalskih trgov, želimo dati prednost temu vprašanju. Dosjejev na tej fronti ni veliko. Proces je bil že delno zaključen ta teden in tudi prihodni teden bomo razpravljali o svežnju, o lisninjenju. Res bomo storili vse za to, da se s parlamentom doseže politični dogovor, glede na to, da je to že tema, ki se vleče nekaj časa. In pred poletjem bi se želeli o tem dogovoriti. Potem je tu še sklad za podjetnike in podjetništvo. Kar nekaj predlogov pričakujemo tudi strani komisije. Upam, da bo komisija predstavila predlog, naprimer, ko gre za osebne pokojnine, ko gre za uredbe fintech, ko gre za crowdfunding. To so vprašanja, s katerimi se bomo v prihodnje še soočali in delo na teh področjih bo dobro dopolnilo tudi delo v kontekstu bančne unije. Potem so tu finančne storitve. Predvsem se moramo dogovoriti o tem, kako bomo obveščali potrošnike o teh finančnih storitvah, no vse zadnje imamo na voljo direktivo s tem v zvezi. Tudi četrta direktiva o boju proti pranju denarja je ključnega pomena v kontekstu boja proti financiranju terorizma. Predsedstvo priznavam, da Evropski parlament ohranja zelo jasna stališča, kar zadeva obdavčenje, zlasti v odnosu do sveta. Vemo, kakšna je institucionalna pristojnost na tem področju. Vseeno pa se mi resnično zauzemamo za to, da bi davčne dosjeje, kot so AT2, obravnavali čim hitreje. Pojavil se je zagon, na katerem sedaj gradimo in upam, da bomo prihodni mesec, torej februarja, zadeve zaključili. Na to se bomo lotili tudi VCTB, trojni CTB ta svežen je pomemben. V preteklosti namreč nismo bili uspešni v svojih poskusih. Komisija pa vseeno verjame, da se je ozračje nekoliko spremenilo, zato lahko nadaljujemo s temi tematikami. Trojni CTB smo razdelili v fazo 1 in v fazo 2, bi vseeno radi obravnavali vse sočasno. Ne želimo si zaključiti zgolj prve faze in potem postiti drugo fazo odprto. Zato mi Ta dosje obravnavamo kot trojni CTB. Potem je tu še vprašanje DDV-ja. Trije dosjeji so pomembni, e-trgovina in tako naprej. No, vse zadnje pa je pomembno tudi vprašanje, ki smo ga začeli obravnavati še v času, ko sem bil sam član tega odbora. Gre za vprašanje davka na finančne transakcije. Za zaključek, gospod predsednik, bi rad povedal zgolj to, da je malteško predsedstvo Evropske unije zavezano tesnejši integraciji, želimo dokončati gospodarsko in monetarno unijo. Pričakujemo tudi belo knjigo komisije s tem v zvezi. Ta knjiga bo sicer predstavljena v precej negotovih časih. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Zanima nas tudi, kaj bo pisalo v tej beli knjigi. Namreč mi nameravamo velik del neformalnega zasedanja ECOFIN-a posvetiti prav tej tematiki, kot sem povedal že prej. Svet bo potem nadaljeval z delom, tako kot je to tudi primerno. Tako, s tem bi zaključil, če imate kakšno vprašanje, sem na voljo. Hvala lepa. Burkhard Balc, ILS. E e Hvala lepa, predsednik. Najprej bi vas rad pozdravil, Edvard. Res lepo je, da je naš nekdani kolega, nekdani podpredsednik postal tako eminenten uradnik. Veseli smo, da ste z nami. Mene bi zanimal predvsem Brexit. Vi imate zgodovinsko gledano posebno vez s Združenim kraljestvom, zato tudi spostavljamo vprašanje Brexita če bo britanska vlada izpeljala časovnico v zvezi z Brexitom, kot se je to zamislila, bo Maltiško predsedstvo moralo obravnavati to vprašanje v času, ko komisija še pripravlja smernice na to tematiko. Zato me zanima, Edvard, kako vi gledate na razprave v svetu s tem v zvezi, kaj se dogaja s smernicami komisije na to temo, kako Malta gleda na ta celoten proces Brexita. Mislite, da bomo pogajanja opravljali od spode na vzgor ali od zgore na vzdolj, bomo obravnavali vsak političen dosje posebej ali bomo najprej obravnavali splošne smernice in potem obravnavali bolj konkretne rešitve na posameznih področjih. Imate tu morda že oblikovan pristop? Hvala. O pristopu se lahko pogovarjamo predvsem v smislu tega, kako se bomo pogajali z Združenim kraljestvom. Mi želimo biti pravičen posrednik, ne želimo zauzemati ne ene, ne druge strani. Je pa to izjemno težko. Že če bi sedaj karkoli povedal s tem v zvezi, bi bile to zgolj špekulacije. Člena 50 še niso sprožili. Še posebej zdaj, ko je bilo odločeno, da mora britanski parlament potrditi sprožitev 50. člena, da tega zdaj ne bi komentiral. Kar zadeva pristop, mi bi si želeli zauzeti bolj centraliziran pristop, se pravi, na tehnični ravni bi pripravili rešitve na čim bolj tekoč način, brez večjih težav. V nasprotnem primeru se bodo zadeve zapletle. Vsekakor ima vsakdo svoja stališča v svetu, parlamentu in tudi drugot, ampak želimo si, da bi zauzeli bolj centraliziran pristop. No se zadnje smo določili pogajalce za to temo, oni bodo morali opraviti svoje funkcije. Zadeva je treba umiriti v nikogašnjem interesu, ni da bi zadeve kakorkoli zakuhali, da bi se lotevali ekstremnih rešitev za nobenega. Na kateri koli strani rokavskega priliva to ni koristno. Zagotovo pogajanja ne bodo enostavna, to priznamo, vendar si želimo, da bi vseeno pogajanja potekala bolj centralizirano. Hvala lepa, Pervonš Berez. Hvala lepa, gospod minister. V veliko veselje mi je, da vas ponovno lahko pozdravim v odboru. Želimo vam veliko uspeha v času predsedovanja. Kot ste sami rekli, predsedstvo prevzemate v težavnem obdobju. To je še en razlog, zakaj vam lahko sestavim težavna vprašanja. Vi ste prej omenili, kako pomembno je, da v Evropski uniji ponovno zagotovimo naložbe. Kar nekaj nas je, ki mislimo, da je podaljšanje Junkerjevega programa, torej programa EFSI, bistvenega pomena, da pa to ne bo dovolj. In način, kako bomo dopolnili gospodarsko in monetarno unijo, je izjemnega pomena. To je pomemben vezni člen. V času vašega predsedovanja boste organizirali vsaj dva dogodka, ki nas boste prisilila, da se povprašamo tudi o prihodnosti gospodarske in monetarne unije, čeprav je kontekst predvsej težaven. Kot prvo, ali bo Združeno kraljestvo res sprožilo člen 50, potem je pa tu še 60. obletnica rimskih pogodb, ki bo potekala 25. marca. Na vrhu v Bratislavi je ministerski predsednik Antonijo Kosta rekel, da Evropa ne bo mogla pohiteti naprej na področju obrambne unije, da se mora najprej ukvarjati z evrom. Kako bo vaše predsedstvo delovalo na tem področju? pri pogajanjih o brexitu bomo morali res porabiti vso energijo, vso inteligenco eh, v zanos. Zanima me, kako boste poskrbeli, da se bodo pogajanja dobro odvijala in istočasno zagotovili tudi to, da bo ta rimski dogodek potekal dobro, da bomo imeli dovolj energije za to, da se soočimo z ostalimi pomembnimi vprašanji za prihodnost Unije. Namreč ni dovolj, da se osredotočate zgolj na Brexit. Yes, ja, podoben občutek imam tudi sam. Začnimo z Junkerjevim načrtom. Seveda smo vsi politiki v tej dvorani. Če nekaj izgleda dobro, si želimo več tega. Junkerjev načrt načeloma zveni dobro, verjetno bi se morali že prej o tem pogovarjati zadeve so kakršne so. Dvomim, da bo kdo dvignil roko in rekel, ne, ne želim, da se jih vsi podaljšali, da se podvojijo sredstva, ker je to dober program. Vseeno pa, če nam je res nekaj do te zadeve, bi morali vse skupaj bolj podrobno preveriti, tudi računsko sodišče bi moralo preveriti, kaj smo dosegli s tem programom, ali smo res prinesli neko dodano vrednost tisto, kar lahko storimo na evropski ravni, včasih ne uspemo storiti na nacionalni ravni. Vse skupaj je povezano tudi z tržnimi tveganji in z neuspešnim delovanjem trga. In tu Junkerjev načrt in Evropska investicijska banka lahko odigrata pomembno vlogo. Ne moramo enostavno sprejeti projekte, ki so nekako zastali v predaljih posameznih vlad in jih potem v okviru tega programa spodbujati. Vem, da so to občutljiva vprašanja, predvsem avtoceste so tako občutljivo vprašanje, ampak sam zastopam svet in imam drugačno stališče. Mislim pa, in tudi to je namera ekofina, bi morali obravnavati težave na trgu. Kar nekaj čezmejnih projektov bi lahko izpeljali na tem področju, ampak zaenkrat takšnega projekta še niso predstavili. Mi bomo zagotovo še obravnavali ta dosek, ker želimo storiti več. Na koncu pa je pomembno to, da zagotovimo bolj kakovostne naložbe. To je pomembno. Kar zadeva vire, ki jih imamo na voljo, kam bomo usmerjali svojo pozornost. En teden je v politiki zelo dolgo obdobje. Poglejte si, kaj je Trump izjavil glede Evrope, da je Evropa razdrobljena. To vrstne izjave nas včasih celo bolj združijo, tako da nikoli ne veš, kakšen bo učinek takšnih izjav ali tvitev, tako da sam res ne bi špekuliral glede teh zadev na splošno pa si resnično želimo, da bi Evropa uspela. Vprašanje je zgolj, kako naj to dosežemo. Tu se še ne strinjamo. Nekateri vsi navdušeno tečejo na okrog in spodbujajo hitre ukrepe, drugi pravijo, raje se držimo pravil, držimo se okvira, nikar se ne delimo. Je pa tu izjemno tanka ločnica med prilagajanjem pravil in tem, da je nekdo fleksibilen na eni strani in na drugi strani kršenjem pravil. Tu gre za politične nijanse, zato se moramo res ustrezno prilagajati, ne smemo biti togi. Ne smemo na koncu pripeljati do tega, da bo Evropa razpadla. Imamo pakt o rasti in stabilnosti, dvojček, šestorček, tudi bančna unija sama po sebi bo zagotovo postavila na preizkus mnoge naprimer, ali bo bančna unija v rokah komisije, bo komisija potem odločila o teh zadevah. Zagotovo si želimo, da bi dosegli uspeh, vse dobro želimo tem projektom, vendar moramo biti tudi fleksibilni. Ko sem bil sam tu in sem začel načrtovati takratni dvojček, si nihče ni mogel predstavljati, kaj se bo izcimilo iz tega, kakšne težave bi se lahko pojavile. Retrospektivno lahko nekaj povemo o tem, ampak dajmo te izkušnje uporabiti za prihodnost. Thank you very much. Najlepša hvala. Slišali smo veliko navdušenja glede naše podpore vaši želi, da bi opozorili na pomakljivost v našem trgu. Pirko Ruhonen, najlepša hvala gospod predsednik. Panamski dokumenti so razkrili, da je Mateški minister za energijo in tudi vodja kabineta predsednika vlade, pre, da sta prejela veliko prihodkov iz davčnih oaz. To pomeni, da bi Malta lahko vodila boj proti pranju denarja in zakonodaja na tem področju v času predsedovanja? Zaradi davčnih ugodnosti dejavnosti selijo v določene države, mar to pomeni, da bi Malta lahko vodila tudi področje pravičnih davčnih sistemov. In tretje vprašanje je, je možno, da bi se Malta sama znašla na seznamu Evropske unije držav, ki ne sodelujejo na področju boja proti davčnim utajem. Najlepša hvala. Sem predsednik sveta in zato nisem pristojen za to, da odgovorim na to vprašanje. Tukaj sem, da vam predstavim delovni program. Prvo vprašanje se nanaša na notranjo politiko države in eh, verjetno drži, da bodo panamski dokumenti odprli kar nekaj teh vprašanj. Tretje vprašanje, nepravično obdavčevanje. Veliko izjav je bilo eh, pripravljenih na tem področju. Sam ne razumem, zakaj bi Malta bila država na tem seznamu. Obstaja seznam oziroma internetna stran IFAO in tam lahko najdete vse informacije glede Malte in da preden je Malta postala članica Evropske unije, je bila pregledana in zelo skrbno na tem področju leta 1994 je Malta že odpravila bančno molčečnost. To je dokaz za to, da ko gre za transparentnost, in ko gre za boj proti pranju denarja, imamo inštitucije in zakonodajo, ki je v skladu z vsemi zahtevami. Lahko si tudi pogledate letno poročilo glede tega, koliko takšnih primerov se obravnava na sodišču na Malti pogledati si lahko, s katero državo smo izmiljani informacije glede nezakonitega delovanja. Če si pogledate vse te dokumente, lahko gotovite, da mogoče vaše trditve ne držijo. Gospod Peter Jacek, najlepša hvala. Gospod predsednik. Rad bi izrabil to priložnost, da govorimo o kolegov, ki jih ni tukaj in se vrnil na vprašanje, ki ga je že omenila moja predhodnica. Seveda se strinjam s tem, da ste tukaj med nami v imenu predsedstva sveta, sveta, vendar pa je tudi res, da vi lahko služite za zgled. In ko ste dejali, bomo v odboru pana izvedli tudi misijo zagotavljanja dejstev na Malti. Ko gre za boj proti pranju denarja in ko gre za izogibanje davkom, s tem se ukvarjajo tudi novinari na Malti. Danes se popovdne se bom srečal z enim od teh novinarjev. Če imate kakšne koli pozitivne informacije, jih bom predal. Tudi v času slovaškega predsedovanja so me novinari spraševali glede tega. Mislim, da je na tem področju treba nekaj storiti. Podoba in sloves Evropske unije je odvisna tudi od države, ki predseduje. Danes bomo glasovali vsega tudi o, o lastninjenju oziroma svežnju o lastninjenju. Upam, da bomo dosegli pozitivne rezultate. Najlepša hvala. Um, Najlepša hvala. Začel bom pri koncu. Veliko pozornosti bomo posvetili konkurenčnosti, s tem bomo namreč ustvarili delovna mesta in znižali stopno brezposelnosti prosim, da si ogledate naše delo v prvih tednih predsedovanja in eh, videli boste, kako bomo ravnali na vseh teh področjih, ki ste jih omenili in sami lahko ugotovite in ocenite rezultate. Najlepša hvala. Vidite, Maci Gue. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod eh, minister. Velje. Enkrat sem že omenil um, vaš davčni sistem na Malti in eh, dejali ste, da ne razumete tega davčnega sistema. Vi ste zelo optimistični glede tega. Naš odbor pričakuje, da boste obrazložili tudi sodne postopke v zvezi z panamskimi dokumenti. In glede predsevanja svetu, slišali smo, da se je svet odločil, da ne bo polno sodeloval z odborom pana. Je to res, to drži? Kakšno je vaše osebno mnenje glede tega? In drugič, glede na to, da boste vodili pogajanja glede direktive o pranju denarja, je Malta v delovni skupini o družbenem pravu obravnavala tudi sklade in kompenzacije. Zanima me, kakšne vaše stališče v okviru pogajanj na svetu. In še zadnjič omenili ste tudi EFSA. In predlagali smo, da bi investicije bile izuzeti, izuzete iz pravil o stabilnosti in rasti. Sam sem kritičen do obramne unije, vendar pa, ko gre za civilne investicije v raziskave, in uh, izobraževanje, kakšno je vaše stališče glede teh naložb. Kot sem že dejal, rad bi um, vas informiral glede tega, kaj so davčne uprave storile glede afere SwissLeaks in da so ti uradi uh, obravnavale vse primere in da so sprožili tudi sodne procese glede tega. Glede panamskih dokumentov imamo več kot 100 primerov. Preiskave so se že začele in še vedno potekajo. Samo toliko, da veste. Glede javnih registrov vem, kako zelo občutljiva je ta tema za parlament. Svet se je odločil za pravni pristop, gre za vprašanje ravnovesja. Varovanje podatkov in ohranjanje zasebnosti je bilo vedno zelo pomembno za Evropsko unijo. Torej, treba je najti ravnovesje med transparentnostjo in varovanjem podatkov gre za stališče sveta, ne toliko za stališče Malte. Dali bomo vse pristojnosti pristojnim organom za izmenjavo podatkov in pravilno uporabo teh podatkov v agencijah, ki so pristojne za boj proti pranju denarja. Torej, tem organom, pristojnim organom bomo dali na voljo dostop do podatkov. Obstaja tudi vprašanje varovanja zasebnosti, kar je verodostojno vprašanje. S tem je povezano tudi vprašanje konkurenčnosti določenih podjetij. Svet posveča več pozornosti temu, da ne bomo delovali v nasprotju z nacionalno zakonodajo in ustavami imamo takšen primer tudi v Franciji. Glede evra imamo procese, ki potekajo, če jih bomo sprejeli. Potem imamo možnosti za spremembe. Sedaj pa v tem trenutku imamo. stanje, ki seveda omogoča določeno prožnost, vendar pa bomo obravnavali vsak primer posebej. Actually, there was a question about... E, zastavil sem vprašanje v zvezi z sodelovanjem s Pano in svet se je odločil, da ne bo povsem sodeloval in mislim, da ta odločitev ni bila dobra. O tem ne vem kaj dosti, vendar pa bom preveril. Jutri se bomo sestali v odboru in do takrat bom zadevo preveril. Sven Giegold za zelene. Dobrodošli med nami, veseli smo, da vas zopet vidimo. V malteških medijih so vas citirali glede prioritet in ciljev na področju obdavčevanja v času malteškega predsedovanja. Dejali ste, da se Malta ne sramuje tega, da uporablja obdavčevanje kot konkurenčnostno orodje. Uh, in da se na tem področju mora odločiti vsaka država članica posebej. To je v nasprotju z našim stališčem v Evropskem parlamentu. Vedno znova ustrajamo glede tega, da potrebujemo skupen okvir tudi glede davčne politike. Predsedovanje ima ciljno orodje za To, da se osredotočite na vsako podjetje posebej, kjer jim date posebno schemo olajšav, to pomeni, da je Malta neke vrste davčna oaza in to ni pravično, niti ni najbolj evropsko. Ko je predsedoval Luksemburg, je vključil v predsedniški program vprašanja povezana z davki. V vašem programu tega ni. Zelo sem vesel, da boste potrdili, da boste sodelovali s CCCTB-jem. 25. oktobra je komisija sklicala, ima pripravila predlog, 16. februarja pa se bo šele svet sestav. Prosim vas, da date prednost davčnemu področju in čeprav to ne predstavlja dela programa, da sodelujete z odborom PANA tudi na področju poročila Galdes. ki je bila vsedaj prikrita. Na srečo se je gospod Galdes odstopil in prosim, da nam poročate glede zadnjih dogodkov. Bojim se, da se tukaj ne strinjamo. Vi ste opisali karikaturo našega davčnega sistema. Komisija NDG za konkurenčnost sta Malto natančno pregledala, preden je Malta vstopila v Evropsko unijo. Prosili so nas tudi za spremembe, ki smo jih izvedli. Odpravili smo te posebne scheme davčnih olajšav. Kot vsak davčni sistem, je tudi naš sistem lahko zraben za davčno načrtovanje in lahko uporabimo določen sistem proti drugemu in v primeravi z drugim. Torej, mi želimo odpraviti te lukne, da bi preprečili dvojno obdavčevanje in tudi izogibanje davkom. Malta bo podpisala večstranske dogovore v okviru OECD-ja in tudi v okviru tega sporazuma bomo upoštevali priporočila BEPS-a. Kaj pravite o petodstotni davčni stopni za prihodke, ki prihajajo iz tujine? Prosim, da mi poveste, zakaj gre kajti ta davčna povračila so potem zopet obdavčena, tako da vaše trditve ne držijo. Najlepša hvala. Marko Dzani, ENF. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi vam želel veliko sreče pri vodenju ekofina v naslednjih mesecih. Malta bo vodila svet v najtežjih trenutkih za Evropsko unijo in za evroobmočje. Obstaja veliko politično in gospodarsko tveganje, s katerim se soočamo v naslednjih mesecih. Lahko pride tudi do krize. Nekateri, nekatere članice se lahko odločijo za odstop iz Evropske unije. predsednik Evropske centralne banke se je odzval na vprašanje in dejal, da obstaja možnost in verjetnost, da se določene države odločijo za izstop iz Evropske unije leta 2017. Torej, moje vprašanje se glasi, v kolikšni meri je malteško predsedstvo pripravljeno na sodelovanje v ECOFIN-u, da razpravljamo o tem skupaj z državami članicami. Obstaja možnost za krizo v evroobmočju, imate kakšen načrt za zmanjšanje tveganja? ste preučili to vprašanje in imate na voljo mehanizme za upravljanje z možnimi scenariji in tudi s problematično situacijo, do katere lahko pride. V preteklosti nismo bili pripravljeni na takšne možnosti, nismo delali za alternativni načrt in nismo bili pripravljeni na takšne scenarije. Zanima me, če ste pripravljeni na konstruktivno razpravo o takšnih možnih situacijah, če ne v naslednjih mesecih, ali vsaj v času tega leta. ECOFIN sestavljajo ministri 28 držav članic. In kot katerikoli politik smo tudi mi zelo trezni glede tega, kar se dogaja okrog nas. Mi želimo okrepiti Evropsko unijo, zato bomo tudi obravnavali belo knjigo v Ekofinu, ki bo ena od štirih prioritet glede tega, kako lahko okrepimo Evropsko unijo in kar je še bolj pomembno, na kar ste vredno tudi vi pomislili, da se moramo ukvarjati z realnimi vprašanji. obstaja velika zaskrbljenost in tudi strah glede prihodnih volitev. Bojimo pa se tudi terorizma, revščine in bojimo se za našo varnost. Torej, lotiti se moramo teh resničnih vprašanj, namesto da pripravljamo plan B ali plan C. To ne pomeni, da bomo zmanjšali pomembnost bele knjige, ki jo bomo pripravili po srečanju v Rimu. Naša vloga v Ekofinu in tudi vas je, da se ukvarjamo vsem s temi vprašanji, da zmanjšamo reščino, da se borimo proti terorizmu in da skušamo ugotoviti, kako bi lahko rešili tudi vprašanje migracij. Tukaj moramo ločevati med begunci in gospodarskimi priseljenci. Begunci bežijo pred vojno, gospodarski priseljenci pa iz revnejših držav prihajajo v bogatejše države. Zato moramo to vprašanje rešiti. Imate načrt? za primer, da se kakšna država članica odloči za izstop iz Evropske unije. To je naloga komisije. Komisija mora pripraviti belo knjigo v zvezi s prihodnostjo Evropske unije. Ne morem govoriti v imenu Evropskega parlamenta, lahko vam samo povem, da bomo na ECOFIN-u obravnavali način, kako lahko obravnavamo ta vprašanje, kako lahko okrepimo Evropsko unijo, da bo delovala bolj združeno. Najlepša hvala. Velika večina Evropskega parlamenta se s tem strinja. Gospod Kolbon. FTD. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni. Lepo vas je videti tukaj. Imamo zelo dolgotrajne odnose z Združenim kraljestvom. Pri, med eh, vami je veliko naših prijateljev upam, da boste razumno govorili tudi v luči Brexita in da boste omogočili miren izstop. Želimo sodelovati z Evropsko unijo, ne želimo nobenih tragedij v naši soseščini in želimo še naprej prijateljsko sodelovati z Evropsko unijo. Zelo sem zadovoljen, da ste omenili naložbe znotraj Junkerjevega načrta in ne, da, ne pa, da bi se odločili za nove načrte samo zato, da bi lahko dobili nova sredstva. Vlade ne morejo ustvarjati delovnih mest, podjetja lahko ustvarijo delovna mesta in eh, javni uslužbenci nimajo izkušenj na tem področju. In zato sem zelo zaskrbljen glede Junkerjevega načrta in njegovih projektov, ki so domljivega značaja in zelo nas skrbi tudi, da bi pokojninski skladi ravno tako investirali v takšne projekte. Zelo sem zadovoljen, da eh, Malta verjame v davčno konkurenco v Evropi in tudi mi verjamemo v to. In eh, čeprav bomo izstopili iz Evropske unije, želimo stabilno Evropsko unijo z različnimi davčnimi sistemi. Mi namreč verjamemo v konkurenco in upam, da tako meni tudi Malta in da boste to zastopali v ECOFINU. To je edini način, da dobimo povračilo našega denarja. Upam, da boste vdihnili malce kapitalizma v celotno zadevo in da boste jasno podarili, da se ne strinjamo vsi s tem, da se denarka tako zapravlja povsod in povprek, vse povprek. Najlepša hvala. Rad bi povedal nekaj, nekaj v zvezi z Junkerjevim načrtom. Junkerjev načrt je škatla in odvisno je od tega, kaj bomo dali v ta zaboj. Potrebujemo kvaliteto in kvalitetne investicije. Gre za javne investicije, ki prihajajo iz preteklosti in sedaj o tem razpravljamo. Razpravljamo o tem, koliko lahko s tem pridobivamo imamo tudi področje, ki govori o pomakljivosti trga. In to področje je preveč tvegano za zasebni sektor. Zasebni sektor ravno tako lahko odigra pomembno vlogo. Pritegniti moramo predvsem zasebne naložbe. Pri zasebnih naložbah gre za denar drugih ki tvegajo svoj lasten denar in upam, da nam bo uspelo. Ne bi rad obsojal Junkerov načrt, vendar pa je od nas odvisno, kaj bomo iz njega naredili. Moj kolega Dzani je omenil načrt B. Zanima me, če imate takšen načrt, če bo prišlo do krize v evromočju plan, eh, načrt B je v interesu vseh. Ne želimo katastrofe, ampak želimo oditi na miren način. Najlepša hvala. Gunnar Hokmark. Najlepša hvala. Kot so tudi drugi dejali, lepo pozdravljeni in lepo vas je zopet videti med nami. Omenili ste, kako lahko gledamo na pak stabilnosti in rasti. Ena pomeni, če pravila kršimo, drugo pa, da jih prilagajamo in to me malce skrbi. Zakaj imamo pravila? Pravila sprejmemo zato, da ustvarimo verodostojnost. potem pa pravite, da lahko pravila enostavno prilagodimo. Pravila smo sprejeli zato, da jih spoštujemo. Če si pogledate oživljanje evropskega gospodarstva, to poteka zelo počasi. Temelji na gospodarski politiki, ki ni vzdržna rast je neenaka, v nekaterih državah poteka hitro, v drugih državah je rast celo nizka in včasih dobimo napačno predstavo o tem. Države članice morajo stabili, stabilizirati gospodarstva in spoštovati pravila. Potem na tak način lahko povečamo naložbe. Videli smo, da primankljaj niso pomagali in da niso spodbudili gospodarske rasti. Stvar se je samo poslabšala. Torej, zanima me, boste sprejeli možnost prilagajanja pravil ali boste zahtevali, da države članice spoštujejo pravila in se jih držijo. To je namreč nujnega pomena za verodostojnost. Se pravi, čem nisem bil najbolj jasen. Mogoče sem se napačno izrazil, vendar pa ne zagovarjam prilagajanja in spreminjanja pravil. Sam sem zato, da obdržimo pravila v določenem okviru in da jih spoštujemo. Dejal sem, da moramo premisliti o vseh možnih scenarijih za prihodnost in da moramo v te scenarije tudi vključiti možnost prožnosti. Imamo tudi načrta omejevanje tveganja in tukaj imamo tudi prostor za prilagajanje. Zelo težko je sprijeti odločitve v ekofinu ko gre za strukture in svežnje, pri katerih smo izpustili določene zadeve. To vam lahko zagotovim, kaj ti zaradi tega lahko pride do posledic. Določena država lahko zaprosi za določeno stopnjo prožnosti, to je pomembno, vendar pa nismo to do konca premislili. Sprejeli smo dvojček in štorček, tega se še natančno spominjam. In v te svežnje bi lahko ugradili tudi določeno stopnjo prožnosti. Nekateri lahko na to gledajo kot prilagajanje pravil, drugi na to gledajo kot kršenje pravil, vendar pa je šlo za eno najtežjih odločitev še posebej, ko gre za države, ki so v kritični situaciji še posebej z vidika politične stabilnosti in da se te države odločijo glede tega. Imeli smo takšne premire. Ni nam pa všeč, da se velike države članice obravnava drugače. vendar pa je odgovornost komisije, da zagotovi, da prepreči takšne dogodke. Prepričan pa sem, da ni enostavnega odgovora na to vprašanje. Na eni strani imate okvir, ki ga želite ohraniti. In dejali smo, da ne želimo ponavljati tega, kar se je zgodilo v preteklosti, sedaj pa se soočamo z enakimi odločitvami in omahujemo. Najče hvala. Gospod finančni minister, moje vprašanje je, kako boste ukrepali v teh težkih časih? Vem, je, veliko stvari je težkih, ampak pravila so jasna, zanima me, kaj boste storili. Gospod Hökmark, vašega slota je konec. Edward, 10 sekund za kratek odgovor. sodelovati moramo in delati moramo v okviru pravil. To je moj kratek odgovor. Hvala. In vsi vemo, da je prožnost, ki se trenutno izkorišča, v okviru pravil. Torej, peti člen, šesti, sedmi člen in tako naprej. No, predsednik lahko govori še naprej. To so tisti majhni privilegiji. Alfred Sant. Pozdravljeni v našem odboru. Govoril bom o pravilih. Spoštovanje, nespoštovanje, kršitev pravil in tako naprej. No, nizke naložbe v evroobmočju so krive za težave, tako zasebne kot javne. Veliko zasebnih naložb izkorišča javne naložbe, torej nizke ravni javnih naložb pomenijo nizke ravni zasebnih naložb. Z Junkerjevim načrtom smo se poskusili odzvati na to, ampak jasno je, da nismo dosegli potrebnih ciljev. Trenutno pravila postavljajo vlade in trend je, da se kapitalski izdatki žrtvujejo, zato da bi ohranili ponavljajoče se izdatke iz političnih razlogov, ampak ne samo iz političnih razlogov. Zanima me, kaj menite o tem, da bi uvedli to zlato pravilo, ki je bilo omenjeno. Torej, ne to javne naložbe ne bi bile vključene v obračun primankljaja. Politični upor obstaja v zvezi s tem, ampak zanima me, ali je to tehnično mogoče, ne da bi vplivali na tehnična merila glede stabilnosti, ki jih imamo trenutno. Hvala javno proti zasebnemu. Dobro, javno je nekaj skupnega. In kar zadeva razliko med javnimi in zasebnimi naložbami, gre za kakovost naložb. Mislim, da bi morali bolj povdariti kakovost javnih naložb, ne pa samo količino, kar zadeva zlato pravilo. Sam sem predsedujoči ekofinu in upoštevati je treba strukture, proces. O tem moramo govoriti v dogovorjenem okviru. Ne gre torej za to, kaj menim jaz. Moje mnenje je nepomembno. Upoštevati moramo EFC in tudi preostalo strukturo. Ta predlog lahko tam obravnavamo, in vidimo, kaj se bo zgodilo. Ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne moremo kar kršiti pravil. Delati moramo v okviru dogovorjenega formata, to pa seveda ne pomeni, da ne bomo o tem govorili. Še kaj? Lahko, če želite. Dobro, dodatno vprašanje. Ali ne vidite, da se ponavljajoči se izdatki in naložbe v trenutnih pravilih obravnavajo enako. In vsak finančni minister bo imel spodbudo, da krči javne naložbe, zato da ohrani ponavljajoči se izdatke. To je nevarno. Pravila pakta za stabilnost in rast se spoštujejo samo tako, da se krčijo javne naložbe. Torej, moje osebno mnenje ni pomembno. Osebno se morda s tem strinjam, ampak nacionalne vlade in nacionalni parlamenti so omejeni, ko govorijo o tem. Trenutno preučujemo obstoječa pravila. In v Ekofinu v Amsterdamu bi o tem lahko govorili. Lahko bi govorili o tem, ali bi imeli na mesto pravila glede primankljaja, pravilo glede izdatkov. Lahko torej obravnavamo tudi drugačna pravila in to bi bilo drugačno pravilo v tem okviru. Kakor sem dejal, ne gre torej za to, kaj menim jaz, ampak prav gotovo obstaja možnost za to, ko bomo revidirali pravila, kajti ta trenutek imamo pravilo dolga in pravilo primankljaja, imamo šibko pravilo izdatkov, ampak eh, ko bomo izvajali revizijo, seveda lahko to spremenimo. Hvala lepa. Tehnično obstaja pravilo glede naložb, ampak pravilo je osko zastavljeno. Ampak obstaja. Ampak je osko. Werner Langen. Gospod minister, hvala lepa. Hvala, da ste tukaj kot finančni minister Malte. Hvala, da ste pripravljeni sodelovati s parlamentom. Dvoje vam želim povedati. Prvič, vprašanje, da je Malta želela objaviti svoje davčne dogovore. Zaenkrat se to še ni zgodilo, lani ste to napovedali, zato je moje vprašanje, kaj bo eh, vaša vlada storila, storila na področju izogibanja davkom v času vašega predsedovanja. Včeraj smo imeli zasedanje odbora Pana, eden od profesorjev je povedal, da je umetnost posrednikov ta, da spoštujejo črko zakona, ampak zaobidajo namen zakona. Jutri bomo imeli skupno zasedanje Ekona in Pana. Vi ste odpovedali udeležbo včeraj. Utemeljitev je, da vprašanja niso dovolj natančna in nadaljna utemeljitev je bila, da morate danes pregovoriti o programu, preden lahko imamo nadaljne pogovore. Moje vprašanje je, kaj boste storili v svetu kot predsednik Ekofina, zato da boste zagotovili boljše sodelovanje s parlamentom. Zanima me, ali se boste zauzemali za neomejen dostop do zahtevanih dokumentov. Ali pa boste bolj sledili Luksemburgu, da boste torej bolj v ozadju, da boste bolj zadržani, zato da ne bi storili tega, kar zahteva parlament vi osebno niste upleteni v to in vi ne želite pokvariti sodelovanja s parlamentom, ampak kot predsednik svetu morate pritisniti na druge države članice, zato da bomo dosegli neke rezultate in da ne bomo imeli javnega spektakla. Začel bom z Malto in temi davčnimi dogovori. Komisija je zahtevala davčne dogovore od vseh držav članic. Malta pa je odgovorila, da teh dogovorov nimamo, da je obravnava enaka za vse, da ne diskriminiramo med enimi in drugimi. V nasprotju z drugimi sistemi se mi nismo zanašali na davčne dogovore. Dobro, zdaj pa ECOFIN kakor veste, je obdavčevanje še vedno v pristojnosti držav članic. Torej, ne gre samo za ECOFIN, gre tudi za države članice. In če odbor pa navabi vlade, da sodelujejo s preiskovalnim odborom, se lahko vlade same odločijo, ali se bodo odzvale ali ne na to povabilo v našem primeru ste si izbrali iti še dlje, obiskali ste državo in prosili ste posameznike, da sodelujejo z vami. Jaz lahko govorim samo v svojem imenu in z veseljem se bom sestal z vami na Malti. Ampak, upam, da se ne motim, vendar vprašanje je, dostopa do dokumentov, ni bilo nikoli predmet obravnave v ekofinu. Vlade se lahko same odločijo, ali želijo sodelovati ali ne. One so odgovorne za svoje dejanja. Hm, kar zadeva obravnavo dokumentov, do katerih ste zahtevali dostop. Hvala. Na hitro. Hvala, gospod minister. Seveda, ne dvomim v to, da ste pripravljeni sodelovati z nami. To je jasno, ampak eh, v zapisniku je zapisano, da je nizozemska podprla mnenje, da bi morali storiti tako, kot si mm, želi parlament. To je bilo manjšinsko mnenje. Negativn, uh, negativni pristop je nekaj, kar politično ni vzdržno. In mislim, da bi bilo dobro, če bi bolje sodelovali kot do sedaj. Zaenkrat še nismo dobili skoraj nobenih dokumentov. In delo od preiskovalnega odbora bomo morali podaljšati, če ne bomo imeli dostopa do dokumentov. Hvala, to si bom zabeležil. Hvala, Udo Bulman. Gospod eh, predsedujoči svetu, Edvard, pozdravljeni tudi z moje strani. Dve hitri vprašanje imam za vas. Omenili ste notranji spor, fiskalna politika v okviru sveta. Zanima me, zakaj ne moremo storiti naslednjega. Komisija očitno podpira zamisel, da bi uporabili orodje o oceni skupne fiskalne naravnanosti v evroobmočju. Zakaj ne bi ocenili stroškov, da tega ne bi imeli? Kakšni bi bili stroški, če tega ne bi imeli? Torej, kako bi to vplivalo na skupni trg, kako bi to vplivalo na ekonomsko in monetarno unijo. Komisijo bi to lahko storila in na koncu bi imeli bolj racionalno razpravo v zvezi s tem. In še nekaj. Lepo je bilo, da ste spregovorili o EFSI, ne samo v danem obsegu, ampak tudi kar zadeva migracije sever-jug. Vi ste to poimenovali hm, ekonomske migracije. Slišali smo, da je predsedstvo tukaj zelo razumno in odgovorno. Še nekaj moram povedati, sem soporočevalec v zvezi s tem, namreč. Lahko opazimo neke vrste tehnokratsko samo utemeljevanje. Naprimer, EIB, če je EIB vedno pomembnejša, potem se moramo seveda vprašati, kdo to nadzoruje. To ni Evropski parlament, države članice so lastnice. Torej, zanima me, ali si lahko predstavljate, da bi kolegice in kolege povabili, da bi bolj tesno spremljali izvajanje politik v okviru EIB. Tudi kar zadeva izvajanje trenutnega EFSI-a in kar zadeva EFSI-2. In seveda tudi kar zadeva vaše zamisli, da bi ta instrument uporabili v dialogu med severom in jugom. Lepo bi bilo, če bi to počeli skupaj, torej svet in parlament. Yeah. Well, Uh, Hvala, povedali so mi, da imamo makroekonomski dialog, ampak kar zadeva fiskalno naravnanost, tudi to je na našem dnevnem redu. Različne vlade so bile nekoliko razbure, ne? zato ker je komisija govorila o širitvi fiskalne naravnanosti. Ne zato, ker se to izvaja, ampak zato, ker so pač menili, da je to v nacionalni pristojnosti. Napredek v zvezi s tem še mora biti dosežen, kajti trenutno so bile vlade res presenečene, ko se je to zgodilo. Mislim, da je to področje, ki še vedno ni popolnoma jasno. Lepo bi bilo, če bi tukaj dosegli napredek, seveda. Koordinacija je ključnega pomena in to je tudi cilj, konec koncev. Videti moramo, kako bomo prišli do tega. Kar zadeva EIB, kolikor jaz vem, se EIB udeležuje zaseden, ekofina in to redno. In kolikor vem, so zdaj bolj odprti za sodelovanje. No, kar zadeva vaše komentarje, države članice o tem niso govorile v preteklosti, vsaj kolikor jaz vem. obstaja sodelovanje med državami članicami in EIB. Morda bi lahko bolj jasno povedali, kaj menite. Ja, seveda z veseljem. Torej, kdo je lastnik ali nadzornik upravljalnega odbora? Kaj te države članice so odgovorne za politiko, konec koncev. In če imamo iz evropskega proračuna jamstvo, da se EIB dajo sredstva za to, da se poveča kakovost in količina nalož po Evropi. In če vidimo, da se s tem denarjem zmanjšujejo poslovne dejavnosti, potem, obstaja, potem obstaja problem. Lepo bi bilo, če bi predsedstvo govorilo z državami članicami o tem vprašanju, kajti ne moremo delovati z nekim strojem, kjer izvajanje teče na nepredvidljiv način. To potem vodi do kontraproduktivnih rezultatov na področju zakonodaje in parlament tega ne bo sprejel. Udo, morda vas bom danes razočaral, ampak eh, samo zabeležil si bom ta komentar in ga tudi vzel zelo resno. Hvala. Hvala, gospod Kasa. Hvala, gospod. Eh, predsednik. Pozdravljeni gospod Šikljuna. Veliko govorimo o zakonodaji proti pranju denarja. Vi ste odgovorni za preiskovalno enoto za finančne prekrške. Nekdani direktor je odstopil, zato ker je predstavil poročilo v zvezi z panamskim škandalom. On je eden vaših kolegov. Zanima me, kdaj boste objavili to poročilo in kdaj boste objavili ime novega direktorja na mesto gospoda Galtesa. Danes govorimo o preglednosti in Transparency International je povedal, da je Malta precej slava na tem seznamu preglednosti. Zanima me, kaj menite o tem? FIAU ima svoj statut in svoja pravila. Zakonodaja ščiti njihovo neodvisnost in avtonomijo in določa tudi, kaj je treba objaviti v javnosti in česar ne. Izvršni direktor, ki ste ga omenili, je v širšem smislu poročal Včasih sem ga spodbujal, da mi predstavi več, ampak v specifičnih primerjih nismo nikoli govorila, nikoli mi ni poslal specifičnih poročil in to bi bilo nezakonito zanj. V preteklosti pa tudi zdaj. Predsednik institucije na Malti je generalni tožilec na Malti. Namestnik predsednika pa prihaja iz finančne službe na Malti, in to je zelo ocenjena oseba, tako kot generalni tužilec. Njegove kvalifikacije so zelo visoke. Namreč svet Evrope ga je imenoval zato, da oceni druge države, torej ima res visoko stopnjo kvalifikacije in je tudi zelo cenjen. Mislim, da ta institucija ne more biti v boljših rokah, kot je zdaj, torej generalni tožilec in dr. Bartol. V upravnem odboru so tudi drugi visoki člani, ki so imenovani. Zdaj bom znova imenoval odbor. Odbor bo ostal in povedali so mi tudi, da potekajo intervjuji in da so potekali intervjuji, eh, s katerimi so iskali drugo osebo, ki bi lahko začela izvajati to pomembno nalogo. Zdaj se govori o finančnem svežnju s to osebo, kolikor vem, je zdaj to zaključeno in oseba bo kmalo imenovana strani te institucije. Ampak še enkrat ponavljam, sam nisem prejel nobenih poročil v zvezi s specifičnimi primeri in nezakonito bi bilo, če bi oni to storili. Oni so neodvisni in Strinjali so se, da se sestanemo in da bodo razložili svoje stališče. Vsako leto objavijo letno poročilo in v letnem poročilu je veliko podrobnosti v zvezi z državami članicami, s katerimi so si izmenjavali informacije in podatke. Naprimer, Združeno kraljestvo 35 primerov, Italija 46 primerov, Francija 10 primerov in tako naprej. Švica 20 primerov, sodelujejo torej z oblastmi iz drugih držav. Lahko vam povem, da je to zelo resna institucija in kakor pravi gospod Kaza, res je neugodno, da je oseba odstopila, zdaj pa bo to mesto zasedel nekdo drug. Ampak kakor sem dejal, če želite podati sodbe v tej instituciji, prosim, da preberete njihov delovni program. Ne gre samo za oceno sistema, ali pokrivamo vse vrste kriminala, ali imamo podatke o družbah in tako naprej. Ne gre tudi za posamezne primere in tudi konkretne primere na sodišču v zvezi z njihovim delom. Vabim vas, da to preberete in potem podate svojo oceno hvala, to drži. Vsi so dobili možnost zastaviti dve vprašanje. Lepo prosim, niste mi odgovorili na vprašanje. Sem edini na svetu, ki meni, da Konrad Mici ni kriv. Kar zadeva Transparency International. Kaj menite o tem? Danes zjutraj so rekli, da je Malta ena najbolj skorumpiranih držav na Malti v Evropski uniji. Oziroma, da je Malta ena najbolj skorumpiranih držav v Evropski uniji. Kaj menite o tem? Hvala, analiz Dod. Hvala, se upravičujem, nisem že od začetka tukaj, ampak eh, po spletu sem spremljala zasedanje. Dve vprašanje imam v zvezi z vašo funkcijo v svetu. Prvič, specifično o direktivi za preprečevanje pranja denarja, četrta različica. Hvala za vaše komentarje v zvezi s tem in hvala, da si zauzemate, da bi to bil uspeh. Zanima me, kakšno je stališče sveta, namreč, da bi javni register moral pokrivati družba in tudi, družbe in tudi druge oblike, kot so naprimer skrbniški skladi. Kaj mene tukaj skrbi? Skrbi me, da če bo definicija preveč oska, veliko skrbniških skladov ne bo vključenih, čeprav bi morali biti. In vemo, da so skrbniški skladi pogosto orodje za to, da se izogibajo davkom leta 2011 je Svetovna banka dejala, da so skrbniški skladi tako problematični, da jih eh, redko prioritizirajo v svojih preiskavah. To je zaskrbljujoče. Zanima me, kako boste poskrbeli, da bo vaša definicija dovolj široka. Hvala za komentarje o Brexitu. Rekli ste, da želite malce pomiriti razgrete glave. Morda bi bilo dobro, če bi to storili tudi v moji državi. Mislim, da je vsem potrebna dobra hladna prha v zvezi s tem kako bi lahko preprečili, da bo, ne bo prišlo do prevelikih težav za gospodarstvo v Evropi in v Združenem kraljestvu. Nekaj težav imamo, kajti nimamo dobro delujoč sistem ekvivalence, kar zadeva listinjenje. Morda bi lahko imeli bolj, boljši pristop, pristop bolj podoben omnibusu, ali bi to koristilo v prihodnosti. Hvala. Naj začnem na začetku. Manival, FATF ali Mednarodni denarni sklad podaja ocene. Tudi Mednarodni denarni sklad bo podal oceno. Mislim, da bo to v drugi polovici letošnjega leta. Natančno bodo ocenili finančni sistem na Malti. To seveda počnejo tudi v drugih državah. Ampak vprašanje je naslednje. Oblasti, torej policija, finančne oblasti, davčne oblasti, morajo imeti dostop do končnega lastnika ali pravega lastnika. To je tisto, kar je najbolj pomembno. V javnosti so ta podjetja morda nepregledna, tako pač je. Ni treba se sprenevedati tukaj. Ampak pomembno je, da imajo organi, ki morajo imeti dostop do teh podatkov, dostop. To so policijske, finančne in davčne oblasti. In to se bo tudi zgodilo. Vprašanje, koliko so ti podatki javni, vprašanje, ali je to na voljo javnosti, oblastem ali tudi medijem. Sam imam svoje mnenje o tem, ampak eh, ne bom nadaljeval. Naprimer, panamski seznam. Panamski seznam je bil objavljen in nacionalne oblasti so začele delati na osnovi razpoložljivih podatkov iz ICIJ ali panamskih oblasti niso mogli dobiti teh dokumentov. Zato je bilo njihovo delo omejeno. Gre za torej dostop, izmenjavo podatkov. Zato bomo podpisali konvencijo v zvezi z pogodbami, tudi v Berlinu bomo podpisali konvencijo o izmenjavi podatkov z drugimi jurisdikcijami. Sodelovali bomo tudi z OECD-em, kaj tekli za globalno vprašanje. To je zato, za eh, zakaj je poročilo BEPS OECD-a tako pomembno. Ne gre samo za to, da se države članice Evropske unije načeloma strinjajo. Da, da, da, super. Ne, želimo si, da bi tudi drugi sodelovali in to je zelo pomembno in to je tudi vloga OECD-ja. Drugi del. Well, regarding, uh, Brexit, I... Brexit, mislim, da sem povedal svoje mnenje v zvezi s tem seveda pa mislim, da bosta trpeli obe strani. Kliriške hiše imajo dobavo, ponudbo, po drugi strani pa imamo popraševanje na drugi strani. Zdaj pa bomo mi to blokirali. Prišlo bo verjetno do razdrobljenosti in tako naprej, ampak ne želim špekulirati o končnem dogovoru vendar želim, da bi dosegli najmanj škodljiv dogovor za vse, tudi za Evropsko unijo. In to mora biti spremljivo za obe strani. Ne želim iti dlje od tega. Hvala lepa. Postopka pritegnite pozornosti predsedujočega ne bo, zato ker nam je zmanjkalo časa zahvaljujem se ministru Čikluni. Mislim, da smo si dobro izmenjali mnenje. Želim vam obilo uspeha in uh, upam, da bomo še naprej dobro sodelovali na tem področju. Seveda pa pozdravljam tudi vaše besede o tem, da si želite doseči napredek na področju obdavčevanja. Hvala. Okay, colleagues, we move. Kolegice in kolegi, zdaj pa deveta točka na dnevnem redu, delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju. Gre za mnenje, pristojni odbor je IMKO. Pripravljalec mnenja je Doru Klaudijan Fronzulika. Zdaj bomo obravnavali osnutek mnenja in kar takoj dajem besedo pripravljalcu mnenja. Izvolite, pet minut. Uh, uh, uh. Najlepša hvala, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Na začetku bi rad povdaril, da čeprav franšizing igra izjemno pomembno vlogo v kontekstu notranjega trga, zlasti, ko gre za razvoj maloprodajnega sektorja, le ta ne otegne uveljaviti svojega celotnega potencijala prav zaradi pomankljive zakonodaje. Premalo smo poenoteni pri izvajanju uredbe 330 skozi 2010 in zaradi te slabe poenotenosti pri izvajanju te uredbe se ne more v celoti izkoristiti ta potencial. Predlagam zato, da bi države članice spremenile to uredbo. Izvajanje uredbe na nacionalni ravni bi morali sorazmerno prilagoditi, zato da bi lahko bolj učinkovito dosegli tudi zastavljene cilje. Bolj natančno moramo opredeliti zakonodajni okvir, predvsem, ko gre za franšizne pogodbe, ker želimo zagotoviti ustrezno zastopanost zainteresiranih strank in sicer na neodvisen in uravnotežen način. Bistvenega pomena je, da uvedemo spremembe v to uredbo. Zato bi najprej morali preveriti učinek horizontalne strategije, ki se nanaša na delovanje franšizinga. Oceniti bi morali negativne učinke, pa tudi sorazmernost vertikalnih omejitev, ki so bile odobrene pridobiti moramo tudi komercialne informacije v zvezi z novimi težnjami zlasti v kontekstu e-trgovine. Uredbo bi morali prilagoditi tudi digitalizaciji sektorja. Če želimo poenostaviti postopek zbiranja podatkov z trgov, bi morali uveljaviti sistem priglasitve. Celovita analiza obstoječih razlik na nacionalnih trgih, bi lahko bila upravljena zgolj na podlagi informacij o likvidaciji podjetij. To pa se lahko zgodi zgolj, če bodo organi med seboj tudi čezmeno sodelovali. Tudi izterjava pomoči, ki je bila nezakonito dodeljena franšizam zaradi davčnih okolij, ugodnosti bi morala biti zagotovljena, predvsem pa bi morali zagotoviti ustrezno preiskovanje problematičnih primerov. Iskreno si želim, da bi to uredbo spremenili še pred koncem leta 2018. Želim si, da bi tudi Evropski parlament aktivno sodeloval pri spreminjanju pravil, tudi direktiv o franšizingu franšizi in ki ima pomembno vlogo tudi na področju socialnega tržnega gospodarstva. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalcu. V imenu LS, Gal Pelc, izvolite kolegica. Hvala lepa. Na začetku se Želim tudi sama pridružiti tistem, ki so čestitali vam, predsednik in prvemu podpredsedniku, in želim vam veliko uspeha v prihodnjih dveh letih in pol. Tudi sama se želim zahvaliti gospodu Franzuliki za pripravljeno besedilo. Mislim, da je v besedilo veliko dobrih predlogov in uh, poročevalec je dobro naštel probleme, do katerih prihaja na tem področju z predlogi se načeloma strinjam. Po mojem so dobro utemeljeni. Imam nekaj predlogov sprememb, ki jih bom uložila, ampak mislim, da bomo lahko dobro sodelovali na tem področju. Strinjam se, da moramo na vsak način odpraviti ovire ovire, ki ovirajo dobro delovanje skupnega trga. Seveda pa se moramo vsi držati pravil, kakor je povedal predsednik. Odbor in ko je pristojni odbor v zvezi s tem. Mislim, da je zelo pomembno, da se ukvarjamo z vsako temo, ki spada v naše področje pristojnosti in to je zdaj seveda konkurenčno pravo. Gospod Franzulik. se ukvarja z nelojalnimi trgovinskimi praksami v svojem besedilu. Mislim, da nimamo dovolj pravil na tem področju in zaenkrat, če nimamo ustreznega pravnega okvira na tem področju pri 16. točki, se besedilo ukvarja prav s to temo in mislim, da se moramo s tem ukvarjati, ampak zaenkrat še ni jasno, ali potrebujemo koordinacijo na ravni EU ali pa morda potrebujemo pravni akt v zvezi s tem. Kar zadeva nepoštene trgovinske prakse, veliko nalog nas še čaka. Tudi v besedilu je navedeno, da so napoštene trgovinske prakse še vedno razširjene. Še posebej, kar zadeva tako imenovano delovanje B2B, torej sodelovanje med podjetji. Potrebujemo ukrepe na tem področju in tudi v zvezi s tem bom uložila nekaj predlogov spremembe. Mislim, da je naša naloga, da poskrbimo za jasnost pri pripravi zakonodaje. Sama sem optimistka, mislim, da bomo lahko dobro sodelovali in seveda se strinjam tudi za strukturo besedila. Hvala. Uh... Hvala lepa. Kolega Rozog, ne vidim v dvorani, morda kdo drug je minuje KR? Gospod Vankres pa tudi ne vidim v dvorani. Zanima me, če bi še kdo želel karkoli povedati v imenu ostalih skupin. Ne, potem besedo predajam nazaj poročevalcu. Um, Najlepša hvala. Žal mi je, da veliko kolegov ni v dvorani, ampak hvala lepa kolegici iz Mačarske. Vedno cenim njene prispevke. V vsakem primeru bomo sodelovali, zagotovo zadnja naloga, končni cilj pa je, da prispevamo k spreminjanju pravil, glede na to, da bi želeli spremeniti področje franšizinga do leta 2018. To je največja naloga, ki nas do takrat čas čaka. Hvala lepa. Najlepša hvala. Časovnica je naslednja. 8. februar je rok za vložitev predlogov sprememb, 9. marec bomo predloge sprememb obravnavali, v Ekon bomo glasovali 22. marca, v glavnem odboru bodo glasovali 25. aprila. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Sprememba uredbe 99 skozi 2013 o Evropskem statističnem programu Želimo podaljšati program na obdobje 2018-2020. Sem poročevalec v imenu predsedstva. Zahteve po statističnih podatkih se povečujejo, kot veste, popraševanje je vse večje. Ti podatki se pripravljajo in širijo tudi skladno s posebnimi pravili in načeli, zato prinašajo dodano vrednost za uporabnike v primerjavi z drugimi viri informacij. Da bi naslovili zahtevo po temu vsem večjem povpraševanju. Po statističnih podatkih so v komisiji septembra lani predlagali spremembo uredbe 99 skozi 2013 in želijo statistični program razširiti iz obdobja 2013 do obdobja leta 2020. Ta statistični program naj bi nam ponudil tudi instrumente za zbiranje teh podatkov, kar nekaj vrzeli pa še obstaja na tem področju, če želimo, da bi statistični podatki dejansko lahko ponudili podporo pri oblikovanju političnih prednostnih nalog. Januarja smo pozdravili predlog komisije, ki, kot kaže, naslavlja številne problematične zadeve, zlasti v luči vse večjega popraševanja po statističnih podatkih in vse večjega popraševanja po čim hitrejšem zagotavljanju teh podatkov podatkov. 18 predlogov sprememb je bilo vloženih na to temo, 4 predlogi so podani v zvezi s ključnimi vprašanji, predvsem, ko gre za pripravo celovitih kazalnikov v zvezi z migranti in begunci v Evropski uniji. Tu potrebujemo podatke, kot drugo podpiram tudi razvoj metodologije v zvezi z um, zbiranjem podatkov, ko gre za nasilje med spoloma, tudi statističnimi uradi bi tu radi sodelovali. Želimo pripraviti tudi skupne statistične strukture in skupne statistične instrumente. Kot četrto pa bi radi oblikovali statistične podatke z področja zaposlovanja. Ločevali bi med začasnim delom, rednim delom, delom za določen čas in tako naprej. Upoštevati moramo tudi morebiten odhod ene države članice iz Evropske unije, kako bo to vplivalo na statistične podatke. Da, ti podatki bi morali biti primerljivi, zato da bi se jih države lahko izmenjevale, predvsem pa bi morali biti ti podatki uporabni. Želimo si, da bi do 30. junija 2019 pripravili podrobno poročilo v zvezi s temi podatki. V končnem poročilu na to temo pa želimo obravnavati tudi stroškovno učinkovitost in pa koristnost teh podatkov. Zdi se, da je splošni pristop sveta skladen z našim, kar me veseli. Se pa veselim tudi vaših pripomb, z veseljem bom obravnaval tudi morebitne dodatne predloge sprememb. Tako. Za ELS v imenu gospoda Mata. Gospod Karlo Sitrogajec, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za besedo. V imenu gospoda Mata bom danes spregovoril, kot ste že sami rekli, danes ga ni na sestanku, ker ima druge zadolžitve v odboru, ki je ravno kar tudi zaseda. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za upravljeno delo. Hvala lepa tudi za predstavljene predloge sprememb, ki gredo v pravo smer. Evropska komisija je predstavila svoje prednostne politične naloge, rekla je tudi, da želi zagotoviti vse več statističnih podatkov glede na to, da se popraševanje po teh statističnih podatkih povečuje, želi jih zagotoviti tudi čim hitreje. Podatki bi morali podpirati tudi evropske politike. Želimo si, da bi zagotavljali kakovostne podatke na področju okolja, socialne in gospodarstva v Evropske unije. Predvsem nas tudi zanima, kako se države članice soočajo s temi zadevami na regionalni in nacionalni ravni. Do leta 2019 bi želeli spolniti tri cilje. Kot prvo, želimo pridobiti visoko kakovostne statistične podatke, zagotoviti moramo, da ne bo več statističnih vrzeli. Kot drugo, biti moramo zmožni se čim hitreje odzvati tudi na statistične potrebe v Evropski uniji. Tretje, izboljšati moramo Samo produktivnost evropskega statističnega sistema zagotoviti moramo, da bo ta evropski sistem prevzel vodilno vlogo na svetovni ravni. Gospod Mato mi je tudi rekel, da je na voljo vam, gospod predsednik poročevalec, zato da bi skupaj lahko dosegli te cilje. Hvala lepa. Mač. Hvala lepa. EKR er, nikogar? Alde poročevalci v senci? Ne. Gue, gospod Vegas. respondia muito rápido. Najlepša lepša hvala čisto na kratko. Na splošno podpiramo vsebino tega poročila. Menimo, da so statistični podatki ključnega pomena za podporo naših politik. Zato je nujno potrebno, da imamo kvalitetne statistične, statistične podatke. Pomembno je, da še do dopolnimo nekatere vidike statistike, ki so povezane s socialnimi in eh, delavnimi pogoji. Zato se nam zdi, da je potrebno, da ločimo pogodbe za določen in nedoločen čas, in da tukaj tudi vključimo razlike med spoloma, kar je še vedno realnost, nažalost, v nekaterih državah članice, kjer obstajajo velike razlike med plačami žensk in moških. Potem je treba ločiti tudi vidik priseljencev. Imamo pa tudi vprašanje, ki je pomembno in gre za, predvsem za davčno vprašanje vprašanje. Tudi to je pomembno za naš vsakdan. S tem področjem se lahko borimo proti taj davkom. Imamo tudi vrzel v davkih, različne davčne stopnje. Imamo že kazalnike, naprimer, ki kažejo na to, da... lahko na podlagi teh dobimo verodostojne statistične podatke, ki jih lahko potem uporabimo. Videli bomo, kako bomo oblikovali te predloge sprememb, da bi jih lahko vključili tudi v besedilo. Vendar pa nasplošno podpiramo poročilo. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Ortason, v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu Svena Gigolda, poročevalca v Senci, bi se rad zahvalil poročevalcu za ta predlog. Želimo si, da bi to priložnost izkoristili za to, da naslovimo specifične točke, predvsem, ko gre za kakovost statističnih podatkov in vprašanje, ali so ti podatki prijazni do uporabnikov pristojni organi nam rešega do sedaj še niso dovolj upoštevali. Potrebujemo tudi več statističnih podatkov na področju sociale, na področju nasilja med spoloma in tudi, ko gre za migracijske tokove. Pozdravljamo tudi referenco na agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj. Eurostat je seveda zavezan temu, da bo razširil nabor sektorjev, kjer zbira statistične podatke, tudi gospodarski sektor je pomemben, na številnih področjih nimamo na voljo statističnih podatkov. Eurostat predvsej zaostaja v primerjavi z druženimi narodi na tem področju. Na spletni strani Eurostata piše, da še vedno nimamo na voljo dovolj statističnih podatkov pri kazalnikih iz strategije 2020, ko gre za toplogredne pline, ko gre za porabo energije, ko gre za primarno energetsko porabo in dokončno energetsko porabo. Statistični podatki na teh področjih so iz leta 2014. Predstavniki Eurostata bi morali izboljšati tudi dostopnost do statističnih podatkov, tudi ko gre za priklic podatkov, ko gre za dostopanje do virov, je vse skupaj predvsej oteženo zlasti za posamezne državljane. Zeleni so uložili predlog spremembe s tem v zvezi. Parlament je rekel, da bo določena sredstva za Eurostat zamrznil, dokler ne bo Eurostat izboljšal dostopa do statističnih podatkov, predvsem, ko gre za socialno in kolaborativno gospodarstvo in ko gre za kazalnike iz strategije EU 2020. Če želimo prispevati k močnejšemu Eurostatu prihodnje, se mi zdi, da bi morali v predlogih sprememb poročilo to tudi nasloviti, kar smo storili. Hvala lepa poročevalcu. Hvala lepa. INF, e EFDD bo kdo spregovoril v imenu teh skupin? Če ne, potem hvala lepa poročevalcem v senci za konstruktivne prispevke. Pripričan sem, da bomo zelo dobro sodelovali in priskrbeli dobro besedilo, s katerim bomo začeli in upam, da tudi k malu zaključili trialoge. Časovnica, rok za ložitev predlogov sprememb je 8. februar do 12. Obravnava predlogov sprememb bo potekala 9. marca, glasovanje v odboru EKON 27. marca, glasovanje na plenarnem zasedanju junija letos. Moj namen je, da bi s trialogi začeli nemudoma. Dobro, s to točko smo torej zaključili. Lahko preidemo na glasovanja. Vidim, da skupine še vedno delijo glasovalne sezname, da vseh članov še ni v dvorani. Zato predlagam dve minutni odbor, odmor oziroma nekaj minutni odmor, dokler člani ne pridejo v dvorano. Čeprav ura je res 10 čez 11 kot je bilo tudi predvideno v dnevnem redu, naj bi glasovali ob 10.11. Počakamo torej, da razdelijo glasovalne sezname. Se opravičujem, predsednik, ampak ali nameravate danes glasovati ali kako? Kaj ti nekateri imamo druge obveznosti in naj bi, kolikor vem, z glasovanjem začeli že ob 11 in 10 minut. Ja, kolegs. Drage kolegice in kolegi, lahko preidemo na glasovanja. Prosim, da najprej upravimo testno glasovanje. Glasujte, prosim, testno glasovanje. Kolegice in kolegi, prosim, da glasujete. Šest kolegov je ostavilo kartice, vendar niso glasovali. Prosim vas vse, da glasujete, ker gre za testno glasovanje. Lepo prosim. Da preverimo tudi zastopanost. Še en kolega ali kolegica mora dati glas. Testno glasovanje. Ja, seveda je to svobodno odločitev, ampak vas spodbujam, da glasujete. Začenjamo s prvim glasovanjem. in sicer o prospektu. Kot rečeno, uspešno smo zaključili trialog, tako da bi rad čestital poročevalcu, gospodu Ješku. Zelo na kratko dobite besedo, če jo želite. Izvolite. Hvala, predsednik, zelo na kratko kolegu Debakarju bi se rad zahvalil svojemu predhodniku, on je namreč začel s tem postopkom v parlamentu. Hvala lepa tudi poročevalcem v senci. Prisrčna hvala, bili ste v veliko pomoč, bili ste konstruktivni, zato smo tudi uspeli oblikovati, po mojem mnenju, zelo dobro besedilo. Financiranje bo sedaj manj drago in tudi bolj dostopno za podjetja, pa ne se gre za crowdfunding, za platform ali karkoli drugega. Dogovorili smo se tudi s svetom, tako da hvala sekretarjatu, predsedniku in vsem ostalim. Hvala lepa. Glasujemo. Imamo tehnične težave, še enkrat glasujemo. Konec glasovanja, 44 za, 8 proti, 5 vzdržanih glasov. Čestitam. Prehajamo na poročilo kolege Lamberca. Zelo dolg naslov, zato ga ne bom prebral. Poročilo Lamberca začenjamo. Glasovanje v svežnju, predloga sprememb 10 in 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena kompromis A za proti vzdržani sprejet. Kompromis B z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za proti vzdržani zavrnje, tako da bomo glasovali o kompromisu B brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za proti vzdržani sprejet. Kompromis C z ustnim predlogom spremembe. Želi kdo besedo? Nasprotujem ustnemu predlogu spremembe, zato poslance, ki se z menoj strinjajo, da dvignejo roke. Štiri je torej. Dobro. Kompromis C brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 4 je bil umaknjen, predlog 55. Ne, ta ni dopusten. Kompromis D za proti vzdržani. Sprejet. Predlog 60, kdo je za proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis E, vendar bi rad glasoval o kompromisu E do besed v členu 2. Zadnji del je namreč v pristojnosti odbora in kot o tem smo se dogovorili. Za, proti, vzdržani, sprejet. Člen 10. Prvi odstavek, ustni predlog spremembe poročevalca za proti vzdržani sprejet. Kompromis F za proti vzdržani sprejet. Kompromis G za proti vzdržani sprejet. Kompromis H za proti vzdržani sprejet. Predlog 4 imko za proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu 4 odbora imko. Konec glasovanja. Zavrnjen. In ko pet za, proti, vzdržani, sprejet. In ko šest za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In ko sedem za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 22 za proti vzdržani zavrnjen in ko 8 za proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo po imensko o predlogu 8 odbora IMKO. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 23 za proti vzdržani zavrnjen. Ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem. Predlog 24 za proti vzdržani sprejet. Predlog dobro, želite, da preverimo. Ne, zmotil sem se, zavrnjen je. Prejšnji predlog je zavrnjen. Zmotil sem se, zavrnjen je. Predlog 25 za proti vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 25. Glasujemo po imensko. Predlog je sprejet z dvema glasovoma več za. Imko 9 je s tem brezpredmeten, ne, je skladen. Imko 9, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis I, za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis J, za, proti vzdržani, sprejet. Imko 12, za, proti vzdržani bomo preverili in ko 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 31 za proti. Ne dvigujete rok, mi je zelo žal. Glasujemo poemensko predlog spremembe 31. še dva morata oddati svoj glas. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6 za, aha, glasujemo o svežnju te navedbe. 6, 7, 8 in 9. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, poimensko glasujemo o celotnem besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 50 za, 2 proti, 5 vzdržanih glasov. Poimensko glasujemo še o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 49 za, 2 proti, 5 vzdržanih. Še glasovanje o tem, da stop, začnemo pogajanja s svetom, glasujemo poimensko. Sprejeto, tako da lahko čestitam poročevalcu. tudi mandat je bil s tem potrjen. Tudi, ko gre za sestavo pogajalske ekipe. Imamo soporočevalca izimko, ki bo podpredsednik, tudi predsednik je bil imenovan. Odločili smo se torej, da stopimo v pogajanja s svetom. To odločitev bomo tudi predstavili na delnem zasedanju. Če bo desetina članov proti, lahko člani zahtevajo, da se odločitev odbora da na glasovanje v plenarnem zasedanju in na plenarnem zasedanju v tem istem, ko bo ta predlog predstavljen, se lahko to glasovanje potem tudi opravi. Sicer pa bomo začeli pogajanja s svetom, tako kot smo se odločili. Biden. Sedaj gremo na poročilo gospeda Note Hübner o bančni uniji. Predlog smo imeli 87 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe številka 88. je identični 87, gre za drugo stavek, torej 88, 110, kdo za? proti, držani, zavrnjeno, mislim, vendar bomo preverili, izvolite, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis A. Se opravičujem, prej sem 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Prezembe 1, nič 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1, 1, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prezembe 116, kdo je za, proti. Mislim, da je bilo zavrneno, vendar bomo preverili glasujemo. Glasovanje zaključeno. Mm, tako je zavrneno. Prezen je 117, kde za proti držani zavrneno. Sedaj bomo najprej glasovali o kompromisu C do za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D, da je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 150, da je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 151, da je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis E, da je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis F, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 168 do za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis G do za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 174 do za, proti. Preverili bomo 174, glasujemo. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 182 do za, proti zdržani sprejeto. 183 do za, proti. Preverili bomo 183. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 184 do za, proti zdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 185 do za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis H do za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis I do za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 138 do za, proti vzdržani zavrnjeno, 195 do za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, 197, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis J, kdo je za, proti, no. To se pravi, kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo na ustni amandmaj, gre za odstavek 7aa zelenih, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe s 305, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 432, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, hmm, zavrnjeno. 357 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 169 do za, proti, mislim, da je zavrnjeno, preverili bomo, glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 212 je za, proti, držani, zavrnjeno. Predlog spremembe 213 je za, proti, držani, zavrnjeno. 214 je za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis je A, kdo je za, proti zdržani sprejeto, predlog sem 246 za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromis K, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Kompromis L, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 220, to je za, proti vzdržani sprejeto, 221 je za, proti vzdržani sprejeto, 244 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Ustni amanma zelenih, kod stavku 8a, kdo je za? Prosim, proti. Mislim, da je sprejeto, vendar pa bomo preverili. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis M. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto, prejela so bili 235 do za, proti vzdržani, zavrnjeno, 236 do za, proti vzdržani, sprejeto, 237 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 264 za proti vzdržani zavrnjeno, 241 za proti preverimo, 241 glasujemo. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 247 za. Proti. Preverili bomo. 247. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 254 za proti vzdržani sprejeto, 248 kdo za proti vzdržani sprejeto. Kompromis MA do za proti vzdržani sprejeto. Kompromis MB do za proti vzdržani sprejeto. Ustni amanma zelenih kot stavko 9C, kdo za proti Preverili bomo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Za en glas. Prejel sem bil 253 za proti vzdržani sprejeto, 258 za proti vzdržani sprejeto, 265 za proti vzdržani sprejeto, 267 za proti vzdržani sprejeto, 269 za pr hm, proti. Preverili bomo 269, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 270 za, proti vzdržani zavrnjeno, 272 za, proti. Preverili bomo 272, glasujemo. Glasovanje zaključeno, sprejeto, 273 za, proti vzdržani zavrnjeno, 274 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj kot prej bomo glasovali najprej o kompromisu N, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem bil 276, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 286 do za proti zdržani zavrnjeno, 289 do za proti zdržani sprejeto, 288, 240 do za proti zdržani spet, 307 do za Zavrnen. 275 za proti vzdržani. Sprejeto. 291 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 292 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis O za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis P da za proti vzdržani. Sprejeto. Ustni amandma zelenih kot stavku 12a. Da za proti vzdržani proti. Preverili bomo, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog sem, da je 311, to je za proti vzdržani sprejeto, 312 je za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis Q za proti vzdržani sprejeto. Prej sem bil 320, 21, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. 302, zelo 23, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis R, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis S, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis T, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. Predlog spremlje 332 in 233 do izaja proti zdržani zavrneno. Sedaj pa originalno besedilo, kdo za preverimo, glasujemo. Still three colleagues to vote. Še trije morajo glasovati. Da. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Odstavek 16a, ustni amandma zelenih, do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis U, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis V, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ne, se opravičujem. Lahko dvignite roke, prosim. V, kdo za, proti, sprejeto. Kompromis, dvojni v, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem je 356, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. 255 do za, proti, držani zavrnjeno. Kompromis dvojni v A, dve za, proti, držani sprijeta. Kompromis AC, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog sprem je 415, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 416, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Preverili bomo 416. Glasujemo. Vote is... Vote is... Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 435. Kdo je za? Proti. Držani zavrnjeno. 436, to je za. 4 za proti. Preverili bomo. 436 glasujemo. Glasovanje zaključeno, zavrnjeno. 437 to je za, proti zdržani, sprejeto. predlog se nam je številka ena, gdeza proti zdržan zavrnjeno. Prvotno besedilo gdeza proti zdržan sprejeto, dva gdeza proti zdržani sprejeto, predlog se nam je tri gdeza proti zdržani sprejeto, predlog se nam je štiri gdeza proti zdržani sprejeto, pet ta odpade. Predlog sem je številka šest, kdo je za proti zdržanju sprejeto, predlog sem je Sora, prevodno besedilo. Sedmi brez predmetov, torej prevodno besedilo. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog so mi številka 8 in 9. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrneno prvotno besedilo. Navedba 4. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog so mi številka 10. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrneno. Prvotno besedilo, navedba 5, do je za, proti, zdržani, sprijeto. To bomo glasovali sedaj v sklopu. V redu, od 11 do 25. Od 11 do 20. Od 11 do 20. vključno s prvotnim besedilom, da je za proti zdržani sprejetju. Sedaj gremo na predlog sem višteljka 21, da je za 21. Exactly. Don't we need to vote? Uh,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 Torej, glasovati moramo o predlogu spremembe 20. Opravičujem se, gospod predsednik. Prosili smo za glasovanje v sklopu do predloga 17. Mislim, da je bolje, da glasujemo o teh spornih besedilih. Imamo primere, kjer bi glasovali protislovno, torej 11. Če sprememo številko 11, je 13 brezpredmeten. Mislim, da je bolje, da se vrnemo in da glasujemo posamezno, vsak prerazumje posebej. 11 za, Poskus je bil seveda dober. 11 je za, proti je zdržani sprejeto. 13 je brezpredmeten, 12 je za, proti je zdržani sprejeto. 14 je za, proti je zdržani sprejeto. 15 je za, proti je zdržani sprejeto. Prvotno besedilo. Deset do trinajst za, proti zdržanje sprejeto, šestnajst kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 17 je brezpredmeten. Prvotno besedilo, no vedno 14 je za, proti, vzdržani, sprijeto, 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 19 je za, proti, vzdržani, sprijeto. Prvotno besedilo 15 do 20 je za, proti, vzdržani, sprijeto, 20 kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Prvotno besedilo 21 za, proti vzdržani, sprejeto Predlog nam je 21, da za, proti, preverili bomo. Preverjamo 21. Glasujemo. Bodis. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Sedaj gremo na prvotno besedilo navedbe 22, to je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22, to je za proti vzdržani sprejeto. 25 je brezpredmeten, 23 je za proti vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo. 23 do 25 do za proti vzdržani sprejeto, prej sem je 24. To je za proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo, navedba 26 za proti vzdržani sprijeto. Navedba 27 do za proti vzdržani sprijeto, predlog smo 26 do za proti vzdržani sprijeto, prvotno besedilo 28 do za proti sprijeto, 27 do za proti, preverili bomo, 27 glasujemo. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Prvotno besedilo navedbe 29 do za proti zdržanje sprejeto, 28 do za proti zdržanje sprejeto, prejemstvo je 29 do za proti zdržanje sprejeto, prvotno besedilo navedba 30 do za proti. Aha, LS je za proti torej sprejeto. Predla sem je številka 30 do za, proti zdržani zavrneno, 31 do za, proti zdržani zavrneno. Predla sem je 32 do za, proti zdržani zavrneno, 33 do za, proti zdržani zavrneno. Kompromis AD do za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 do za, proti zdržani zavrneno, 79 do za, proti. Preverili bomo, glasujemo 79. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Predlog SRMB 46 do za proti. Preverjamo. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Za en glas. Predlog SRMB 48 do za proti. Preverili bomo. Izvolite, 48. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno, kompromis AE, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Prezum je 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prele sem je 59 za proti vzdržani sprejeto, prele sem je 60 za proti vzdržani zavrnjeno, prele sem je 61 za proti vzdržani zavrnjeno, prele sem je 63 za proti vzdržani zavrnjeno, prele sem je 64 za proti. Preverjamo, glasujemo. 64. 64. Votis. Glasovanje zaključeno. Hm, Izenačen rezultat. 26 proti 26 zavrnjeno. Torej. Prevzem je 65 do za, proti držani zavrnjeno. 66 do za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Vote is Glasovanje zaključeno. Okay, I... Lahko ponovimo. Torej, predlog so nembe 66, glasujemo. Still one colleagues to vote. Mm -hmm. Ste si glasovali? Dobro, glasovanje zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 67, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AF, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 73, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AGA, da je za proti držani sprejeta. Predlog spremembe 77. Sprejeto, predlog spremembe 80, da je za proti. Preverjamo, predlog spremembe 80. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 82 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 83 za proti vzdržani sprejeto. 84 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 85 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo o dopolnjenem besedilu poimensko. Izvolite, glasujemo. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 45 za, 11 proti, 56 vzdržanih. Čestitamo poročevalki. Oh, that, uh... Sedaj. Naznanjam, da smo preložili skupno se odboro Ekon in Bađeko o glasovanju. Bogeja, poročila Bogeja. Torej, vidimo se 2. februarja, kjer bomo glasovali o tem poročilu. Vidimo se zopet ob treh popovdne.